Torej imamo še nekaj trenutkov, kaj ti gospoda Kunda se še ni. Très bien. Donc nous allons commencer. Dobro, bomo nadaljevali kar z vami, kaj ti gospoda Kundersa še ni. Madam President, honorable members, G7 bo potekal na japonskem in eh, kolega me je prosil, da nastopim na mesto njega. Vidimo, da se kljub zahtevnemu okolju rast povečuje. V letu 2015 je dosegla 2 odstotka, v prvem četrtletju je bila rast višja od rasti v ZDA. Brezposelnost je nedvomno še vedno previsoka v nekaterih članicah, nasplošno pa je padla na najnižjo raven v petih letih. Danes imamo 5 milijonov več delovnih mest kot leta 2013. Zaupanje se postopno vrača, to vidimo pri naložbah, pri eh, posojanju denarja in pri porabi potrošnikov, vendar moramo biti pozorni. Eh, slaba uspešnost naših partnerjev nas mora skrbeti. Videli smo, da so trgi v razvoju lani poslovali slabše. Rast bo odvisna od priložnosti, ki si jih bomo ustvarili. Potrebujemo naložbe, strukturne reforme in odgovorno javno financiranje. Ustrajati moramo pri svoji poti. Ta parlament je pri tej strategiji igral pomembno vlogo. Omogočili ste načrt investiranja z rekordno hitrostjo. V manj kot enem letu smo dobili 100 milijard evrov novih naložb. Dobili smo finančna sredstva za več kot 140 tisoč MSP-jev pod ugodnejšimi pogoji. Dobivamo strukturne spremembe. Evropske naložbe so pogosto pomenile predvsem majhno število dragih projektov. Danes pa začenjamo videti več lokalnih projektov, ki so manjši in bolj raznoliki. Javna sredstva mobilizirajo tudi zasebne finance in podpirajo strukturne reforme. Več interakcije med EIB in lokalnimi ustanovami. Na kratko, spet vidimo tiste naložbe, ki jih trg pogosto ni uspel doseči z našim skladom, z našimi sredstvi iščemo tudi pomoč za Alzheimerjevo bolezen, za znižanje računov, pomagamo zagonskim podjetjem, ki so jih drugi zavrnili. Naložbe so visoko na dnevnem redu G7. Prav tako imamo boljše novice glede Grčije. Lani smo se zelo borili, da bi Grčija ostala v evrskem območju, Danes so gospodarski podatki boljši, kot smo pričakovali. Grčija bi v drugi polovici leta 2016 morala ponovno doseči rast. Presposelnost je 2015 padla in presežek je znašal nič celih 7 BDP-ja. Program, o katerem smo se dogovorili lani, je položil temelje za dolgoročno rast. Prav tako smo zaščitili ulogo Grčije v evrskem območju in letos vidimo, da lahko to samo ponovno potrdimo. Kar zadeva grški dolg, razprave so se začele in grški državljani so si skupaj zelo prizadevali. Danes grško gospodarstvo lahko obrne novo stran in pripričani smo, da bodo prišli tudi mednarodni vlagatelji. Na G7 se je EU vedno borila za globalno gospodarstvo, kjer vladajo pravila. Preglednost in poštenost. Z drugimi besedami, želimo si izvažati naše najboljše prakse na mednarodno prizorišče. Ta teden bomo s tem še nadaljevali. Skupaj z našimi partnerji G7 moramo pokazati, da globalna trgovina lahko deluje za vse, ne samo za vsako državo, pač pa tudi za vsak del naše družbe. Vemo, da globalizacija prinaša zmagovalce in poražence to je pomagalo nekaterim populistom po vsem svetu. Naš izziv je zato ne samo sooblikovati pravila, pač pa tudi zagotoviti, da bodo pravila spoštovana. Prav tako pa želimo tudi dolgoročno blaginjo, ki bo izhajala iz odprtosti in menjave. V zadnjih letah je EU prevzela vodilno logo glede preglednih davkov. Zdaj imamo dogovor, glede davkov in odločili smo se tudi glede poročil po posameznih državah. Poroč, sporočilo je jasno, vsakdo mora plačati svoj delež. Zdaj moramo delati s partnerji G7, da bo to resnično globalno prizadevanje. Če so se naše države dogovorile o centralnih registrih končnih upravičencev, lahko to naredijo tudi naši partnerji. Tisti, ki skrivajo svoje prihodke, ne smejo imeti možnosti, da se skrijejo. Prav tako moramo zagotoviti, da bo prosta trgovina poštena trgovina. Lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija ustrajala pri sistemu eh, robustne trgovine. Če skuša kdo sistem eh, izkoristiti, se bomo odzvali. Prav tako se bomo odzvali glede dumpinga v zvezi z našo jeklarsko industrijo. Potrebujemo načrte, da bi zmanjšali presežne zmogljivosti. Mednarodno spremljanje mora zagotoviti, da bodo vsi skladni. Zdaj pa še begunska kriza, ki je zelo visoko na agendi G7. Komisija je že od začetka trdila, da bodo delovali le globalne rešitve. Ponovno je ta parlament pomagal pri evropski strategiji, ki je dovolj celovita. Rešujemo življenja na morju, zagotavljamo človekoljubno pomoč, krepimo naše meje, nudimo pomoč državam pod največjim pritiskom, selimo in premeščamo ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito in vračamo neregularne begunce nazaj domov ter ustvarjamo pogoje za prosilce za azil v drugih državah. V letih 2015 in 2016 je EU namenila več kot 10 milijard evrov za obvladovanje krize. Ta strategija nam je dala mm, nekaj prostora, da lahko zadihamo in se zazremo v prihodnost. Skupaj s partnerji G7 potrebujemo globalen odziv, zato da se bomo lahko spopadli s ključnimi vzroki za migracije. Mednarodni program premeščanja je nujen. Samo, če bomo prosilcem za azil dali legalne poti, jih bomo prepričali, da ne bodo tvegali svojih življenj. Na ta način bomo tudi izničili poslovni model tihotapcev in vrnili dostojanstvo tistim, ki potrebujejo našo zaščito. Naj zaključim z podnebjem in energetiko. To srečanje G7 je zdaj se pravo delo šele začne, posodobito našega gospodarstva in načina proizvodnje in potrošnje. To zahteva nove spodbude. Najboljša podjetja so že razumela sporočilo. Vodilna podjetja spreminjajo poslovni model, ustvarjajo nova delovna mesta, ki zahtevajo nove veščine, nove inovacije. EU mora imeti ambicijo, da vodi na področju obnovljivih virov energije. Tam se zdaj vsako leto ustvari 130 milijard evrov prometa, zaposlujemo pa tam več kot en milijon ljudi. Imamo tudi zelo veliko število patentov na področju obnovljivih virov energije. Leta 2013 so subvencije za fosilna goriva znašale 500 milijard evrov. To je ogromno denarja, ki se je namenil zelo, zelo neprimerno. Do leta 2025 naj bi odpravili subvencije in G20 mora narediti enako. Gospa predsedojoča, poslanci, potreba po političnem usklajevanju na globalni ravni je večja kot kdajkoli prej od počasnih gospodarstev do begunske krize, povsod moramo združiti moči. Mi kot EU se bomo še naprej zauzemali za globalno gospodarstvo, v katerem veljajo pravila in za odprto družbo, ki si prizadeva za blaginjo v menjavi z drugimi. V današnjem negotovem svetu naš prispevek resnično šteje. Hvala lepa. Merci, Hvala lepa bomo začeli z gospodom Arangelom za ELS. Minuto in pol. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej bi želel pozdraviti podpredsednika Timmermansa in eh, naj povem še to. Popolnoma jasno je, da je agenda G7 zelo natrpana. Japonsko predsedstvo ni pri tem oklevalo, vključilo je, kar se je dalo. Torej, sam se bom osredotočil na štiri glavne točke naložbe. Tu mislim, da Evropska unija mora narediti več. Junkarjev načrt ni dovolj, po mojem mnenju. največja gospodarstva v Evropski uniji, eh, Italija, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo so že eh, podale svoje ideje in treba je storiti še več. Torej, nekatere eh, imajo možnost za zelo pomembne investicije, ki resnično lahko spremenijo tok evropske in pa svetovne ekonomije. Torej, pomembno je, da države G7 eh, uporabijo svoje, eh, svojo moč na področju investicij. Kar se tiče socialnih, eh, davčnih in drugih vprašanj v Evropski uniji, mi lahko naredimo precej več zlasti, kar se tiče davčnih oas, naprimer. Moramo zagotoviti to, da uh, bodo tudi druge države G7 vključene v, v, v eh, reševanje begonske krize, ne samo Evropska unija. In na to zika virus. Veliko govorimo o eboli, ampak zika je že prisotna na jugu Evrope. Pomembno je, da to eh, tudi države G7 upoštevajo. Gospod Zani, izvolite, modri karton. hvala lepa za besedo spoštovani eh, kolega omenili ste da mora biti gospodarstvo ustrezno počrtano ampak ali se vam ne zdi da je eh, ta eh, vrh g sedem edinstvena priložnost za Evropo v tem smislu, da eh, lahko Evropa prepriča druge eh, pomembne države, da njej pomagajo, kajti eh, begunska kriza ni eh, samo naš problem in specifičen problem Evropske unije. Ali se vam zdi to možno, da na, ob tej priliki o tem spregovorimo? Hvala lepa za vaše vprašanje. Rekel sem natančno to. Torej, rekel sem, da kar se tiče gospodine oživljene gospoda, najbolj razvite države, tiste, ki morajo pomagati državam, ki uh, imajo večje težave. In uh, globalno gospodarstvo mora pomagati tudi gospodarskemu uh, gospodarstvu, uh, evropskemu gospodarstvu. In mislim, da Evropa uh, ne more biti edina, ki se bo ukvarjala z vprašanjem beguncev, uh, torej tiste, eh, tista močna gospodarstva, svetovna gospodarstva nam morajo tudi pomagati pri eh, begunski krizi. Gospa Moska, socialisti in demokrati. Majkom in questo momento storico la cooperazione. Nikoli, tako kot v tem zgodovinskem trenutku, ni nujno iskati učinkovitih rešitev. Nova globalizacija, ki bo manj indiferentna, je edini odgovor za vse tiste, ki skušajo ponovno živiti ideje, za katere smo upali, da jih nikoli več ne bo. To so zidovi, ksenofobija, nacionalizem. Vaše ambicije so zelo velike, od zonanje politike do trajnostnega razvoja. Osrednja točka bo globalna trgovina. Tu potrebujemo nov zagon, ki bo šel proti težnjam izol izolacionizma. Le na ta način lahko globalizacija deluje. Ta parlament je pred dvema tednoma glasoval o resoluciji. Upamo, da boste s tem v zvezi našli soglasje s Kitajsko, ki je naš temeljni partner, vendar pa mora sodelovati tudi pri enakopravni in pravični trgovini. To mora veljati tudi za presežke, zlasti v jeklarski industriji in tudi za pravila glede dostopanja do trga. Ob koncu želimo poudariti, kako pomembna se nam zdi enakost spolov, ki je bila uvrščena na dnevni red. Opolnomočenje žensk je pomembna tema za to, da bi podprli tiste predloge, ki smo jih že slišali z bolj konkretnimi ukrepi. Hvala lepa. Uh, e mislim da globalna trgovina ima upravičeno pomembno mesto na dnevnem redu G7. Predvsem države tretjega sveta so tiste, ki najbolj trpijo. Drugič, najpomembnejša gonilna sila trgovine ima težave. Potem vidimo, da je tudi evrsko območje vedno znova v težavah. Sam bi dal eh, nekaj nasvetov, ko greste na pot na Japonsko. Zauzemite se za nove oblike trgovine. Naj omenim TTIP, TTP, CETA. Pri trgovini ne gre samo za blago in storitve, pač pa gre tudi za demokracijo in človekove pravice. Drugič, zoprstavite se predlogom, ki jih slišamo, čeprav so še tako mamljivi. In tretjič, Nekateri govorijo o valuti, ki je primirna za vse, ampak valute ustrezajo gospodarski realnosti. Zato moramo vedeti tudi, kakšna je fiskalna kultura posameznih držav. Modri karton imate? Ali ga spremete? Gospod Kaspari. Izvolite, gospod Kaspari. sehr geehrter herr henkel sie sind eingegangen auf die angeblich gospod henkel govorili ste o evrskem območju se strinjate z menoj da je to evrsko območje doseglo večjo rast kot pa so tako zelo vitalne zda ali bi torej ponovno razmislili o uspešnosti evrskega območja, če vam ponudim ta dejstva. Äh, ja, vedeti moramo, kakšna je resnica. Resnica ne more temeljiti na 90 dneh, pač pa moja resnica temelji na 10 letih in podatki OECD-ja kažejo, da evrsko območje še vedno zaostaja za ZDA in ostalimi deli sveta in tudi za tistimi deli Evrope oziroma EU, kjer nimajo evra. Gospod Teliška za Alde, 2 minuti 30. Gospa predsedojoča, eh, podpredsednik Evropske komisije, naj povem eh, kar takoj, da nizozemsko predsedstvo ne obravnava sveta G7, vrha G7 kot nekaj zelo pomembnega. Ampak eh, strinjam se s tem, kar ste povedali, gospod podpredsednik. Veliko pomembnih točk ste izpostavili, torej točki so relevantne za uh, agendo vrha G7, eh, kjer uh, Evropska unija ima precej zapovedati v zvezi z ozadjem krize in tako dalje, torej begunske krize. Veseli me, da ste to omenili. Uh, Veseli me tudi to, kar ste povedali v zvezi z naložbami, strukturnimi reformami eh, in pa eh, tudi to, kar ste povedali v zvezi z izkrivljanjem trga in pa tega, kar mora Evropska unija glede tega storiti. Ampak omenili ste tudi besedo zaupanje. Zaupanje v trge. Torej, sam bi govoril v zaupanje v G7. Realnost je namreč taka, da od zadnjega vrha G7 nimamo veliko, česar se lahko veselimo. G7 je pomemben forum in je lahko tudi zelo uspešen, ampak zato potrebujemo ustrezne sestavine, torej težave, težave, ki so uh, razpoznane kot take in teh seveda ne manjka. In na to moramo tudi doseči konsens, če ne soglasje. In to je veliko bolj zapleteno. Uh, To me privede do tretje sestavine in to je ključnega pomena in to je priložnost za EU, ne samo glede konkretnih vprašanj, ampak nasplošno in to, da prevzame vodstvo. Torej G7 v zadnjih letih eh, manjka zlasti eh, vodstvo. In če si pogledamo eh, agendo, vidimo, da je ta program natrpan in Ampak vemo že vnaprej, da eh, se ne bomo strinjali glede eh, skupnih, eh, skupne strategije za rast, naprimer. Torej, ne bomo se mogli strinjati glede ključnih točk te agende in zato bi prosil predsednika Junkerja in predsednika Tuska, da pokažete, da lahko Evropa vodi, ne samo, da razkazujete naše dosežke, torej javnost to pričakuje. Hvala lepa, gospod Telička. Modri karton, ali ga sprejmete, gospod Funculika? Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Spoštovani kolegi, vemo, da so podnebne spremembe zelo velika grožnja za našo prihodno, prihodnost in to je povezano tudi z prihodom priseljencev, zlasti iz um, držav Saharske Afrike. Ali se vam ne zdi, da bi morali tudi glede tega prevzeti neko vodstvo G7? Torej, eh, najprej je treba že zagotoviti, da bo teh sedem držav ratificiralo eh, sporozum iz Pariza in da bo zgled drugim državam. Ja, spoštovani kolega, torej, če sem govoril o vodstvu, se to nanaša na vse točke dnevnega reda, torej vse točke so pomembne. Ampak vodstvo v tem smislu, da moramo najti eh, sporazum glede vsega tega, ne gre za to, da mora biti eh, vodstvo spredaj, vsi ostali pa morajo slediti. Ne, eh, glede podnebnih sprememb seveda potrebujemo um, skupni sporazum, globalni sporazum in na to moramo to tudi uh, izvesti. Hvala lepa, gospa González Penja, s minuto za GUE. Hvala lepa, predsedujoča, uh, spoštovani kolegi. Torej, eh, izrazila bi eh, zaskrbljenost glede eh, stališča Evropske unije napram gospodarskim strategijam za boj proti gospodarski negotovosti v svetu. Torej, te forume bi morali izkoristiti za to, da bi se borili proti um, davčnim oazam in špekulacije, kajte to je del problema. Torej, uh, sedanja eh, situacija, gospodarska situacija je posledica praks eh, in eh, vemo, da je svet sedaj v krizi in da smo priča krizi naložb in da moramo vsi iskati rešitve za špekulacijo in korupcijo, ki obstaja. Gospod Juncker, Eh, bi moral iskati rešitve za eh, nove, torej za podjetja, ki so v težavah in za eh, države, ki so v težavah, ki so v revščini in TTIP in CETA, torej to ni, to ni rešitev, to je rešitev za en odstotek ljudi. Gospod Gigold, minuto in pol. Gospa predsedajoča, gospod komisar Timmermans, dveh točk bi se rad dotaknil. Pred enim letom je bila najpomembnejša beseda dekarbonizacija oziroma razogličenje. Želimo, da bomo čim bolj okolju prijazni, obenem želimo zagnati naše gospodarstvo. Države, ki se bodo ponovno zbrale, so ponovno veliko uložile v premog, plin. Dejali ste, da se škodljive subvencije nadaljujejo. Vprašal bi vas, kaj pa s tem v zvezi počnemo v Evropi? Ali imamo kak predlog, ki sledi po tem, kar ste vi povedali za to, da bi naredili konec tem okolju škodljivim subvencijam? Vidimo, da so se predlogi v korist okolju zmanjšali, ne povečali. Zato pravim, kako boste realizirali to, o čemer ste govorili. Drugič, pred dvema mesecema smo sprejeli poročilo Gular in govorili smo o preglednosti in odgovornosti globalnih podjetij. Gospod Timmermans, ali boste seboj vzeli predloge, ki smo jih dali na G7? Ali bo G7 to realiziral in kako bo Evropska komisija v okviru svojega dela pri G7 uresničila uh, te cilje? Zanima me vaš odgovor. Uprosti. Eh, hvala lepa, gospod Oflin, e FDD. Ja, torej, um, žal bo. Eh, Evropska komisija itak izključena iz kakršnih koli eh, dejavnosti eh, G7. Kudore gospodje Juncker, Timmermans in Juncker vedo, da tudi projekt strah ne bo uspel v Združenem kraljestvu. Kako mora biti težko za eh, vse vodilne EU, ko se pojavijo na vrhu G7 in morajo zopet znova eh, eh, razlagati, zakaj je gospodarstvo v Evropski uniji tako neuspešno. Torej, povedali ste nam, da bo do vsa gospodarstva rasla v prihodnem letu, ampak ne na enak način. To je ključna beseda torej v eh, moji državi eh, je bilo vloženo veliko potrpljenja, veliko dela v gospodarstvo. Vemo, da je bila kriza leta 2008 in še vedno eh, se gospodarstvo ni pobralo. To, kar vi tu navajate, niso nobena dejstva, so samo želje. Torej, kot je povedal sitkom, Eh, karakter iz um, um, zelo um, priljubljene uh, nadaljevanke, je rekel, uh, torej to bo drugo leto. In Evropska unija dejansko vleče vse navzdolj, celotno svetovno gospodarstvo in verjetno boste prihodnje leto Eh, razpravljali o tem, kako uspešno bo vaše gospodarstvo leta 2018. E Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, Evropska unija je uh, osma uh, udeleženka vrha G7 in tako bo gospod Juncker tudi prisoten na japonskem 27. in 28. maja in mislim, da bodo odigrali eh, negativno ulogo, kajti na področju gospodarstva se bodo zopet, se bodo zopet eh, oklepali ultraliberalizma, torej tako kot vedno in zopet bodo branili eh, CETO in TTIP in vse te dogovore, kljub temu, da jih nihče noče. Na to G7 iz vključuje Rusijo, čeprav je Rusija naš edini zaveznik, verodostojni zaveznik za boj proti islamski državi in terorizmu. Torej, edina eh, rešitev, eh, dolgoročna eh, rešitev je, da se pomaga državam, ki to potrebujejo, da se v, nalaga v. Um, v eh, izobraževanje, zato da bodo ljudje ostali doma. To je eh, rešitev za begunsko krizo. In v eh, Istanbulu G7 ni bilo, ni bilo in danes sveta sploh ni v parlamentu. Hvala lepa, gospod Le Breton. Rekel sem, da gospod Kunders se nam bo pridružil, ampak malce kasneje. Torej, ali sprejmete modri karton gospoda Zombasa? Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Le Breton, eh, finančni voditelji G7 so sprejeli akcijski načrt za izmenjavo informacij za preprečevanje financiranja terorizma. Ali menite, da je G7 um, neustrezna struktura za to in da ne odraža sedanje situacije glede na um, vedno večjo ulogo Kitajske in Indije. Ali se vam ne zdi, da je to samo um, duplikacija že obstoječih drugih struktur? Pod Le Breton? Merci. De... Hvala lepa za to zelo zanimivo vprašanje. Mislim, da je G7 zanimiv instrument med drugimi eh, za reševanje mednarodnih eh, težav. Kar pa se tiče izmenjave informacij, ta izmenjava informacij je seveda potrebna na eh, več v več eh, primerih, zlasti za boj proti terorizmu. Sam predstavljam politično skupino, eh, ki eh, želi sodelovanje med suverenimi državami in takšno izmenjavo informacij pozdravljamo s tem, da seveda ne želimo, da, te, da se tega zopet, da si to prisvoji Evropska komisija, ki itak uniči vse dobre projekte. Gospod Balc, minuto. Hvala lepa za besedo. Torej, morali bi biti veseli, eh, da na agendi eh, na dnevnem redu G7 mm, vidimo tudi eh, vprašanje begunske krize oziroma migracijske krize in vse, kar je doslej povedala komisija, je, da je to globalno vprašanje, ampak Kaj si predstavljamo pod tem, kaj si predstavljamo pod to nalogo? Ali gre za vse eh, finančne, vsa finančna bremena Evropske unije, ali bodo globalni partnerji tudi k temu prispevali? To je pomembno vprašanje um, odgovornosti zlasti združenih držav, torej, ki uh, z orožjem in uh, nasilo uh, izvaža. Uh, zahodno demokracijo, torej to ni bila arabska pomlad, to Združene države so bile tiste, te, ki so odgovorne za eh, begunsko krizo. Torej, eh, zato bi mm, združene države morale in tudi lahko nekaj naredijo v arabskih državah in tudi v Saudski Arabiji, zato da ti ljudje ne bodo eh, več prihajali v Evropo, temveč da bodo šli drugam. Hvala lepa. Gospod Kaspari, minuto in pol. 5 milijonov več jobs kot 2013 pet milijonov več delovnih mest kot leta 2013 imamo. To je nastalo v času globalizacije. Imamo pa na sto tisoče ljudi, ki so izgubili delovna mesta tudi zaradi globalizacije. Zato izkoristite G7, da zmanjšamo tveganja in da bomo imeli bolj pozitivno naravnanost do globalizacije v EU. Zakaj? Vzemimo primer Kitajske. Trenutno imamo obseg ene milijarde dnevno med Kitajsko in EU. Kitajska je dobavitelj polizdelkov, pomemben dobavitelj za nas, ampak res je, nastalo je veliko delovnih mest, po drugi strani pa mnoge delavce skrbi, ali se Kitajci držijo pravil trgovanja pri čevljih, jeklu, sončnih celicah, naprimer, kakšen bo naš odnos do Kitajske in drugih trgovinskih partnerjev. Zato prosim, izkoristite G7, da skupaj s partnerji postavite pravila na globalni ravni, zato da bomo imeli več delovnih mest in manj skrbi. In ob koncu, po eni strani si želim odprtih trgov, želim pa si tudi, da bi imeli v prihodnje v EU tudi delovna mesta v industriji. Zato, prosim, delajte na tem, da bo tudi industrija v Evropi preživela in da bodo lahko tudi na tem področju nastajala nova delovna mesta. Hvala lepa, gospod Tang, minuto in pol. Ehm, Hvala lepa, gospod predsedujoča. torej eh, ministerski, eh, torej predsednik vlade Japonske je bil eh, na, v Evropi in prizadeva si za to, da bi bil ta vrh G7 čim bolje organiziran in da bi naredili vse, kar se da za um, to, da bi se svetovno gospodarstvo pobralo. Vemo, da je Kitajska v težavah eh, in namen tega G7, vrha G7 je tudi, da eh, koordiniramo to eh, svetovno gospodarstvo. In tudi ni presenetljivo, da si japonski predsednik vlade za to prizadeva. In zlasti, ker vsi vemo, da vlada v njegovi državi deflacija. Evropska unija je vseeno eh, velika gospodarska sila in gospod Šojble eh, bo prav gotovo ponudil tu samo eno rešitev in to strukturne reforme, ampak eh, japonski premijer ima prav, to ni dovolj. Evropske države bi morale narediti več za to, da bi pritegnile mm, naložbe in spodbudile popraševanje in bojim se, da bo zopet prišlo samo še do razkola v eh, Evropski uniji. Gospod Marijas, hvala lepa. Torej, takšen eh, vrh eh, je res idealen, idealna priložnost za reševanje svetovnega gospodarstva, ampak G7 eh, ne more teh težav rešiti, če, se, če si ne pogleda tudi eh, BRICS držav, eh, če se ne zazre v revščino in ne neuravnoteženo porazporeditev bogatstva po svetu in zato Eh, sklepi eh, vrha G7, vsaj kar se tiče eh, grškega dolga in pa drugih odločitev evroskupine, naprimer, ki je Grkom povedala, da se ne morejo vse čas vračati k vodnjaku, če se poslužimo te podobe. Torej potrebujemo več ukrepov za spodbujanje rasti. In to pomeni, da bi morali biti ukrepi drugači. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Torej, kakšen je namen vrha G7? Tu gre samo za uh, interese uh, Eh, starih eh, sil. Torej G7 eh, je nastal v 70-ih letih, ko smo bili v zelo drugačnem svetu. Sedaj smo na koncu druge, druge globalizacije. Takrat je veljalo, da so bile Združene države edine sile. Sedaj imamo države BRICS. Torej govorimo o Eh, svetovnem gospodarstvu, o globalizaciji eh, in o gospodarski agendi. Eh, nismo pa govorili o populističnih tokovih, ki poskušajo uničiti naše, naše družbe. Torej, kaj uh, pomenijo naprimer uh, eh, uh, eh, ti sporazumi uh, TTIP in pa CETA in tako dalje? Torej, kaj, kaj imate v mislih, ko govorite o uh, priseljencih? Gre za priseljence, gre za begunce. Plenković. Gospod Plenković, minuto in pol. Hvala lepa, gospođo podpredsednice. Hvala, gospa podpredsednica. Pozdravljam tudi prvega podpredsednika komisije, gospoda Timmermansa. Hvala za stališča predstavljena za 42. zasedanje G7. To je forum, ki že 35 let daje priložnost EU, da skupaj izrazi svoja stališča glede vprašanj, s katerimi se svet ukvarja. Večina ekonomskih kazalnikov se je na ravni EU izboljšala, zato se moramo posvetiti tistim državam, ki niso na tej ravni, ne na področju gospodarstva, strukturnih reform, ne delovnih mest. Zato bi načrt strateškega investiranja moral kazati pot vrsti drugih držav. Tisto, kar se mi zdi pomembno za sestanek G7, je to, da poleg tem, ki jih je omenil gospod Timmermans, ko govorimo o skupnih rešitvah za migracijsko krizo in krizo beguncev. Torej, pogledati moramo, kolikšen je lahko prispevek EU pri tem, da povežemo te cilje z cilji trajnostne rasti Evropa 2020. Seveda sodi sem tudi dialog glede krepitve trgovinskih odnosov na ravni celotnega sveta. Upoštevati moramo interese naših potrošnikov in naših standardov na področju javnega zdravstva. Nujno je, da še naprej sodelujemo tudi na področju zunanje in varnostne politike na globalni ravni. Gil. Gospa Gil, eno minuto. Hvala, predsedujoča. Torej, globalni izzivi, s katerimi se soočam, so uh, pili večkrat tema razprav, torej terorizem, eh, podnebje, energetska kriza, begunci in tako dalje. Ampak še vedno se tudi soočamo s posledicami finančne krize in S tem se mora eh, spopasti tudi G7. Smo v zelo povezanem svetu in moramo iskati rešitve skupaj. G7 je, so najmočnejša eh, gospodarstva na svetu in morajo se soočiti z eh, brezposelnostjo, morajo ustvarjati delovna mesta, kar si skati samo skupaj se lahko resnično odzovemo na izzive, s katerimi se soočamo. Torej, ta razprava bo eh, tudi povezana z referendumom v Združenem kraljestvu. Torej, eh, večina think tankov v Združenem kraljestvu je eh, povedalo, da bo verjetno takšen ukrep, torej Brexit, povzročil samo to, da bomo imeli varčevalne ukrepe še dve leti uh, potem torej mi želimo, da Združeno kraljestvo ostane v Združenem kraljestvu in vodi Evropsko unijo skupaj z drugimi. To je edini način, da lahko eh, to dosežemo. Hvala lepa, gospa Spinelli. Minuta. Hvala. Rada bi se osredotočila na G8 in gospodarsko odpiranje do Rusije. Zdi se mi, da je nujno, da ponovno pregledamo odnose z Washingtonom v luči volitev v ZDA in referenduma v Združenem kraljestvu. Bolje, da se pripravimo prej kot kasneje. Razmisliti moramo, kaj se bo zgodilo v primeru Brexita ali brez njega. Kar pa zadeva Moskvo, se sprašujem, ali razmišlja Evropska unija o tem, da bo imela tako sile NATO kot Rusije na svojem vzhodu. Vemo, kaj se bo zgodilo, če zmaga uh, Hillary Clinton. Pripraviti se moramo. To pa pomeni, da se ponovno pogovorimo o vseh politikah, ki se na voljo in se odločimo za najboljšo. Zakaj je nastal ISIS? Odkot so se rodile vojne? In zakaj se je pojavilo vprašanje beguncev, če pa gre za tisto, kar vse nas zadeva. Hvala lepa, gospod Koferati. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar. Dve točki, ki smo ju že slišali v povezavi z G7. Dodal bi nekaj glede točke, ki po mojem mnenju manjka. Prva tematika se nanaša na boj proti davčnim utajam. Predlog, ki smo ga slišali, ne zadošča in zdi se mi, da tudi na ravni dvostranskih odnosov moramo iti dlje. Torej, potrebujemo rešitve, ki bodo bolj zavezujoče, bolj pregledne in ki bodo vnašale večjo odgovornost držav. Potem, mednarodni trgovinski sporazumi. Tu ni dovolj preglednosti ne moremo samo nemočno spremljati pogajanja, če ne poznamo vsebine, še zlasti, če gre za socialne standarde, okolje in varnost potrošnikov. Zadnja tematika, ki jo pogrešam, pa je dejavnost multinacionalk v povezavi s človekovimi pravicami. Zagotoviti moramo smernice Združenih narodov glede podjetij in človekovih pravic. Vidimo, da včasih proizvodna veriga izničuje človekove pravice ljudi, tudi otrok. Tega ne moremo več nemo gledati. Hvala lepa, gospod Asis, za minuto. Eh, hvala lepa, hvala, gospod podpredsednik komisije. Omeniti želim vprašanje mednarodne trgovine. Izboljšati moramo mednarodno politično okolje, zato da se izognemo nacionalizmu, ki se razvija na politični ravni. Ne želimo si, da bi se širil protekcionistični virus v okviru trgovinskih odnosov. To pa pomeni, da bodo velike sile morale opraviti svoje delo. Evropska unija ima tukaj pomembno vlogo, zato da pripravi boljše okolje, ki bo bolj pregledno z vidika trgovine in proračuna, seveda pa tudi z vidika davkov, zato da se bomo lahko borili davčnemu izogibanju in davčnim goljufijam drugače bomo omogočili protekcionizmu, da se vrne v velikem slogu. Prav tako mislim, da moramo preučiti vprašanje beguncev tudi na globalni ravni. Evropska unija se poskuša odzivati, včasih dobro, včasih ne tako dobro. Resnica pa je ta, da moramo najti neko sposobnost za to, da bomo zagotovili globalne ukrepe, za reševanje tega problema in to je lepa priložnost za to, da se lotimo vprašanja beguncev. Hvala lepa, zdaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujočega. Kolegin Skriš. Dva sta se prijavila k besedi, gospa Grapin, izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, ați făcut o sinteză. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, komisijo mora seveda skrbeti tudi prihodnost. Prej ste omenjali zelo raznolike tematike. Omenjali ste subvencije, ki so se slabo porabljale, omenjali ste tudi 400 milijard. Zanima me, kakšna so jamstva, da bodo v prihodne subvencije bolje uporabljene. Govorili ste tudi o davčni utaji, nikar ne pozabite na panamske dokumente. Nismo pripravljeni na to, da bi se soočili z novim panamskim primerom. Omenili ste tudi trgovinske sporazume, ampak ti sporazumi morajo biti pravični, zato potrebujemo vse informacije, da bomo preverili, ali je to sploh izvedljivo. Mislim, da bi morali najprej poskrbeti za enakopravne pogoje delovanja, zlasti, ko govorimo o konkurenci, s katero se soočamo na mednarodni ravni. Gospodarstvo potrebuje pravila, pravila pa morajo biti pravična, enaka za vse kako bomo v Evropi poskrbeli za čim boljše pogodbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Timerman. Gospod Kučuk. Srečte na vrh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Temno značenje. Vrh G7 na japonskem je organiziran v obdobju, v katerem se soočamo s številnimi izzivi povsod po svetu. Imamo monetarno krizo, soočamo se s podnebnimi spremembami, s terorističnimi grožnjami, z večjimi medverskimi konflikti. To so izzivi, za katere bodo mednarodne sile morale najti rešitve. Potrebujemo konkretne rešitve in tudi konkretne zaveze. Vrh G7 je izjemno pomemben. Mislim, da bi morali povdariti predvsem migracijsko krizo, boj proti terorizmu, potem prosto trgovino, vse zaveze, ki smo jih sprejeli na področju humanitarne pomoči, moramo tudi uresničiti. Evropska unija bi morala ustrajati na tem, da se okrepi mednarodno sodelovanje na področju boja proti davčnim goljufijam. Evropska unija bi morala izpolniti zaveze, ki jih je podala. Hvala. Vicepresidente Timmermans. Podpredsednik Timmermans, beseda je vaša. Uh. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Samo nekaj komentarjev. Gospodu Gigultu moram nekaj povedati. Imel je dve specifični vprašanje za me. Prvo vprašanje odgovoril vam bom pismo, pisno, zato ker vam ne morem odgovoriti takoj, kar zadeva strokovne skupine in noskrižja interesov v strokovnih skupinah. Imeli smo dolgo razpravo tudi s parlamentom in z Denicom De Jongom in drugimi kolegi. Povem vam lahko, da bo poročilo prišlo še pred koncem meseca v zvezi s tem. Povedati želim, da se res srečujemo z velikimi izzivi v zvezi z vprašanji, o, katerimi, o katerih smo govorili. Vendar mislim, da nas protekcionistični ukrepi ne bodo spravili izgodlje. Tisti, ki pravijo, da moramo prekiniti neoliberalistične politike, imajo prav, ampak ne vem, o čem govorijo. Globalna trgovina bo ključnega pomena za to, da zagotovimo inovacije in rast v Evropski uniji. Če se pogledate izzive, s katerimi se soočamo glede na demografsko stanje, moramo vedeti, da če ostanemo, kjer smo, je najboljša možnost, da poskusimo ohraniti to, kar imamo. Čisto preprosto to pomeni, da bomo samo upočasnili upad. Če želimo izkoristiti priložnost, ki se nam ponuja na globalni ravni, moramo narediti prehod do trajnostnega gospodarstva. Ustvariti moramo digitalni skupni trg, energetsko unijo, poskrbeti moramo, da bo gospodarstvo krožno in zato so potrebne spremembe. Treba je narediti ustrezne korake v to smer. To je edini način za to, da zagotovimo dovolj gospodarske rasti ki je trajnostna, ki ne bo porabljala naravnih virov, ki so končni. Namesto tega moramo oblikovati takšno okolje, ki si ga evropejci želijo. Zagotoviti moramo rast za svoj demografski izjiv. In to je tisto, za kar si bo komisija prizadevala v okviru G7, zato da bi globalno trgovino poskusili izkoristiti. Ne smemo biti seveda naivni glede morebitne zlorabe globalne trgovine, če ne bomo imeli ustreznih pravil in načal poštene igre. Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da moramo imeti več posluha za to, da se izvede sporazum iz Pariza. Seveda, če se strinjate z mano, da potrebujemo trajnostno gospodarstvo, v tem moramo seveda poskrbeti, da upočasnimo globalno segrevanje. Zato so potrebni konkretni ukrepi in o tem je treba govoriti v okviru G7. Na koncu želim povedati še nekaj. Migracije in begunci. Kriza bo z nami ostala še nekaj časa. To se ne bo končalo, če bo končno konec vojne v Siriji. Poglejte si, s kakšnimi demografskimi pritiski se bomo soočali iz Afrike in od drugod. V našem interesu je, da zagotovimo trajnostno rast v soseščini. To pomeni širšo soseščino, vključno z Afriko. G7 bi moral govoriti tudi o tem. Gre za migracije, gre za priložnosti, gre za to, da bodo na oblasti vlade, ki bodo spoštovale načela pravne države. Vse to so dejavniki na globalni ravni za odločitev, ki jo mora sprejeti Evropska unija. Odločitev je ta, bomo izvažali svojo blaginjo in svojo stabilnost ali pa bomo uvažali nestabilnost in revščino od zunaj. To bi moralo biti stališče Evropske unije v okviru razprav G7. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Sedaj pa dobi besedo minister. Thank you very much. Uh... Hvala lepa, gospod predsedojoči. Najprej se želim opravičiti za zamudo. To je zelo pomembna razprava. Opravičil sem se že gospodu Lebretonu in gospodu Telički. Res je, prišlo je do navzgrižja interesov, zato ker nas je obiskal naš kralj, ampak poskrbeli smo, da smo si zabeležili vse vaše komentarje. In tudi z vidika sveta želim omeniti nekaj vprašanj, ki ste jih omenili v razpravi. Kakor je povedal prvi podpredsednik Evropske komisije, voditelji G7 bodo govorili o različnih temah, ki so zelo pomembne. Govorili bodo tudi o tem, kako lahko skupina G7 zagotovi vodilno vlogo. Notranji in zunanji izzivi so tesno povezani v Evropski uniji, zato mora Evropa izkoristiti to pomembno srečanje. Zdaj je še bolj v našem interesu, da smo prisotni, zato ker sta naša zunanja in notranja varnost tako povezani. Pomislimo samo na terorizem in na vprašanje beguncev. Izive moramo reševati na celovit način skupaj s kolegi v G7. Na začetku želim spregovoriti o vprašanju, ki je visoko na našem dnevnem redu, to je kriza z begunci in migranti. To je še vedno eden večjih izzivov, s katerimi se soočamo. Mislim, da to ni izziv samo za Evropsko unijo in za sosednje države. Evropska unija je pristisnila, da bi o tem govorili na vrhu G7 na japonskem, kajti to res vpliva na nas, pa tudi na druge po svetu, seveda. Za nas je to globalen izziv, ki potrebuje globalen odziv. Zato moramo poskrbeti, da bomo tudi na globalni ravni temu vprašanju namenili dovolj pozornosti. Čim bolj konkretni moramo postati na tem področju. G7 ni agencija pristojna za izvajanje, nikako ne, ampak oni lahko povzročijo ukrepe na globalni ravni in naši partnerji lahko potem sprejmejo relevantne ukrepe za to, da se zadeve rešijo. Finančna pomoč bo bolj prišla do izraza, če bo koordinirana na globalni ravni, spodbujamo lahko globalni mir in na varnost. Pomislite samo na razprave o Siriji, seveda pa je treba govoriti tudi o sredozemlju. Upravljanje migracij ni evropski odziv in izziv, ampak eh, bodo zato potrebni globalni odgovori v skladu z mednarodnim pravom, seveda. G7 upamo bo pozval k globalnemu odzivu. To je dober forum za pogovor o teh vprašanjih, pa tudi za sklepanje partnerstv in za sprožanje skupnih pobud za to, da bi bolj pošteno porazdelili breme. Seveda, globalno gospodarstvo okreva prepočasi, zaenkrat še ni dovolj delovnih mest, tveganja na negativni strani se večajo in zato je zdaj pravi čas, da voditelji G7 podajo signal, da je vključujoča rast prednostna naloga, Seveda pa moramo opozoriti tudi na to, da treba najprej pomesti pred svojim pragom, po drugi strani pa obstaja tudi kolektivna odgovornost. Mislim, da so to izzivi in lekcije, ki smo se jih naučili, namreč individualni ukrepi držav ne pomagajo pri varnosti, ne pomagajo pri rasti gospodarstva. In glede, glede na to, kako se gibajo tečaji valut, mislim, da je čas, da potrdimo zaveze glede menjalnih tečajev in vse bi morali pozvati k temu, da se uprejo protekcionizmu in devaluaciji svojih valut. To je nekaj, kjer bo G7 moral prevzeti vodilno vlogo. In sedaj tretja točka, mednarodna trgovina leta 2015. So voditelji G7 povdarjali, kako pomembna je mednarodna trgovina za rast, trajnostni razvoj in delovna mesta. Jutri bo tam vrh in vrh bo imel pomembno logo pri krepitvi multilateralne agende. 13. maja je svet potrdil predloge komisije v zvezi z strateškimi cilji za obdobje po Nairobiju. In mislim, da moramo govoriti tudi o zaupanju javnosti in o podpori javnosti. Tega je vedno manj glede globalne trgovine, zato ker je globalna trgovina prinesla tudi negativne elemente. Ljudi moramo spraviti na našo stran, trgovina mora biti brez protekcionizma, prav tako pa moramo opozoriti na pomen multilateralne in dvostranske trgovine ter sporozumov za rast in delovna mesta. Mislim, da moramo poskrbeti, da bomo imeli vsi bolj enake priložnosti, prav tako pa je seveda del rešitve iskanje odgovorov na presežne zmogljivosti na področju industrije. Upoštevati moramo javnost, če si pogledate zgodovino svetovnega gospodarstva, lahko vidite, da socialna zaščita ljudi vodi do odprtja mednarodnih gospodarstv in velja tudi obratno. Na koncu želimo opozoriti še na dvoje. Davki, to je še ena prednostna naloga, ki jo skupna nam in G7. Panamski dokumenti so pokazali, kako pomembno je, da razvijemo mednarodne davčne standarde na globalni ravni. Evropska unija je v spredju boja proti davčni goljofijam, izogibanju davkom ter agresivnemu davčnemu načrtovanju. Prav tako smo okrepili zahteve glede poročanja, okrepili smo tudi direktivo za boj proti pranju denarja, tako točno vemo, kdo je končni lasnik podjetij in vesel sem da vam lahko povem, da je svet danes dokončno potrdil na osnovi vašega mnenja četrto revizijo o upravnem sodelovanju na področju poročanja po posameznih državah. Prav tako smo sprejeli sklepe o zunanji strategiji za učinkovito obdavčevanje, prav tako smo pozvali k temu, da bi pripravili črni seznam za jurisdikcije, ki ne sodelujejo z nami. ECOFIN pripravlja možen splošni pristop v zvezi z direktivo za boj proti izogibanju davkom. Mislim, da je prav, da bi G7 pokazal nekaj ambicij na tem področju. Tudi mi smo zelo ambiciozni. In še zadnje dve točki, boj proti terorizmu. Seveda to bo prednostna naloga tudi za nas na vrhu. Grozljivi teroristični napadi so vedno napad na našo varnost in tudi na naše urednote kot sta svoboda, enakost, pa tudi na naš način življenja. Ne smemo poklekniti pred temi izzivi. Ozemlje Daesha se je v zadnjem obdobju zmanjšalo, še posebej v Siriji in Iraku, kajti skupina je pod stalnim vojaškim pritiskom, vendar še vedno predstavljajo veliko grožnjo nam v Evropi in tudi ljudem v Severni Afriki. Samo vsak dan je treba odpreti časopis da lahko vidimo, kakšne napade povzroča Daeš. Vrh G7 bo možnost, da preučimo ukrepe in preučimo tudi to, kakšne dodatne ukrepe bi lahko sprejeli. Upamo, da bomo lahko sprejeli akcijski načrt za boj proti terorizmu in skrajnemu radikalizmu, tako da bomo zavezani k temu, da bo mednarodno sodelovanje za boj proti tem grožnjam čim bolj učinkovito. Voditelji bodo tudi govorili o Siriji, o Iraku in o Libiji, govorili bodo tudi o Ukrajini. Seveda je nujno, da se zaveze iz Minska izpolnijo in da obe in vse strani dejansko ostanejo v tem procesu. Za G7 so to zelo živahni časi, zato je po mojem mnenju nujno, da povečamo skupnost držav, ki delajo pragmatično na osnovi naših vrednot v zvezi z vprašanji, ki sem jih omenil. Seveda moramo vsi spoštovati pravno državo in človekove pravice. Pomembna je tudi solidarnost in spodbujati moramo mednarodna pravila. To so vrednote, ki vežejo tudi nas, evropejce, še posebej pa seveda vodi vaše delo prav to. Veselim se že močnih sporočil G7 in političnih usmeritev. Hvala lepa še enkrat za razpravo danes popovdan. Hvala lepa, gospod minister.